Evropske unije zlasti tudi s pričo močnih eh, zunanjih akterjev in v zvezi s tem bomo tudi v kratkem slišali predloge predsednika Barosa. Hvala, razprava je zaključena, glasovanje bo jutri ob 12.30 minut. Eh, po dnevnem redu sledi poročilo eh, gospe Matere o položaju mater samohranilk. Za štiri minute dajem besedo poročevalki. Okay. Hvala, predsedojoči. Želela eh, sem začeti eh, svoj govor z zahvalo poročevalcem v senci, sem kolegicam in kolegom, ki so prispevali k temu, da se vsebina obogati za novimi zamislimi in eh, da se podpre to ranljivo družbeno skupino. Te ženske morajo skrbeti za razvoj svojih otrok in hkrati zasledovati svojo poklicno kariero. E, izpostavljene so tveganju za revščino in zato potrebujejo podporo evropskih inštitucij in sicer v konkretni obliki. E, in sicer je to zame čast, da so mi poverili pripravo e, tega poročila, ko gre za samohranilke v Evropi. To je prvo poročilo na lasno pobudo, ki ga je parlament spodbudil eh, za to, da bi se sprejeli ukrepi za izboljšanje položaja mater samohranilk. In sicer bo pripravljeno javno posvetovanje za to, da bi slišali mnenje različnih uh, združen, ki se zauzemajo za pravice mater samohranilk zlasti, ko gre za prioritete, ki jih potrebujemo za zaščito te družbene skupine. V preteklih mesecih eh, so različne eh, organizacije na Jerskem napor s Tugalskem v Združen kraljestvu podzele različne aktivnosti. Tudi v Bruslu sem eh, osebno obiskala združenje. Eh, kjer imajo samo hranilke možnosti, da izmenjajo informacije, da si nudijo vzajemno podporo, eh, zato da tudi mi bolje razumemo, s kakšnimi težavami se te ženske soočajo v vsakdanjem življenju. Eh, poleg tega je bilo pripravljeno tudi potovanje odbora za ženske zadeve, kjer je šlo za matere samohranilke na Polskem. Eh, gre za zapostavljeno družbeno skupino. Geografsko gledano bi lahko rekli, eh, da matere samohranilke v različnih državah članicah dobivajo različne obliko pomoči. Eh, v Italiji, na Polskem, v Španiji, v Grčiji se nasplošno izhaja iz tega, Eh, da večja družina poskrbi eh, za, eh, tudi za pomoč pri vzgoji v nordijskih državah na Danskem, na Švedskem, na Danskem, v Nemčiji pa socialni sistemi prevzamejo vlogo pomoči eh, materam samohranilkam eh, preko eh, politiki in oblike pomoči. V vzhodni Evropi pa imamo mešanico. V nekaterih državah se zlasti opirajo na družinske vrednote, drugot pa obstaja mešanica med severno in južno evropskimi političnimi sistemi pet odstotkov eh, ženske populacije v Evropi je žensk samohranilk. V nekaterih državah, kot je naprimer eh, Estonija in Latvija, jih je celo devet odstotkov mater samohranilk. Matere samohranilke eh, so pogosto krat stigmatizirane kot lahko miselne tinejdžerke, ampak 85 odstotkov so ženske v starosti med 25 in 64 letom. Eh, negativni vplivi finančne in gospodarske eh, krize eh, v EU so še posebej močno prizadeli to kategorijo. Že sicer imajo nižje plače zaradi dejstva, ker so ženske dodatno, pa morajo še odplačevati dolgove za to, da lahko vzgajajo svoje otroke. Statistično gledano imajo manj varnosti kot ženske, ki imajo moža. Te matere so izpostavljene večjemu stresu, izpolnjevati morajo vse naloge, ki si jih sicer delita oba starša. Naprimer, pri vzgoji obstajajo težave, nimajo nobenega časa, da si nekoliko spočijajo, matere samohranilke imajo slabšo izobrazbo kot poročene ženske in zato je za njih težje, da se uveljavijo na trgu dela. Mislim, da sem že presegla svoj čas za govor. Rada bi sicer govorila še dlje, vendar pa moram sedaj prenehati. E, kljub temu e, lahko rečem, da to poročilo nakazuje mnoge nove pobude, mnoge nove cilje, ki si jih mora zastaviti EU pri obravnavanju te tematike. E, kajti v središče prioritet EU moramo postaviti v temo, če izhajamo iz tega, da se število teh žensk vedno bolj povečuje celotni Evropi. Hvala, gospa Matera. Začenjamo z eh, postopkom Catch the Eye, gospa Bauer. Szépen elnök asszony, elsősorban szeretnék Barbara Materán. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Eh, zlasti se zahvaljujem gospe Barbari Matera in ji čestitam, ker je svoje delo pravila zelo temeljito. Stvari je zelo temeljito analizirala. Eh, položaj mater samohranilk je odvisen tudi za revščino otrok in zato gre v tem poročilu. Vsak tretji otrok živi v revščini oziroma je izpostavljen tveganju, da bo reven v tistih družinah, kjer je mama samohranilka. In eh, to vodi do Eh, tega, da te ženske zelo težko združijo privatno in družinsko življenje. To postaja eksistenčno vprašanje. In če tu ne bomo sposobni sprejeti korenitejših ukrepov, eh, ne bomo dosegli ciljev politike zaposlovanja. In še več, eh, ti otroci so prepuščeni tej revščini in prepričana sem, da moramo biti tu zelo odločni. Hvala. Grazie, Hvala. Besedo dajem gospe Zaborski. Grazie, signora prezidenta, madam komisionar. Osamele matki imajo. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Matere samohranilke imajo trdo življenje, vse storijo za svoje otroke, so pa bolj izpostavljene tveganju revščine, zato podpiram prizadevanja za podporo ženskam, ki ostanejo same po ločitvi. Seveda vemo, da je mm, vzgajanje otrok, eh, ko imamo samo enega starša, vedno dražje za države, vendar je treba podpirati tudi družine, kajti veliko ločitev se zgodi zaradi gospodarskih eh, problemov, ekonomskih problemov, s katerimi se sooča eh, družina. Dobra rešitev bila, da bi komisija spoznala, da družina ni samo skupek ljudi, ki živijo skupaj. skupaj. Razumeti mora, da ni samo na ključe, tudi če danes vedno znova poslušamo, da imamo enakost med spoloma. Mm -hmm. Vprašanje pa je, zakaj se potem ukvarjamo z materami samohranilkami, ne pa z sanskimi moškimi, ki zgajajo otroke. Hvala, besedo dajem gospe Rojtovi. Pani predsedajci, htela bih podporiti spravu a praci kolegi. Hvala, gospa predsedujoča. Naj podprem poročilo gospe matere glede mater samohranilk. Potrebujemo modele za podporo samohranilkam, ki jim bodo omogočile, da se vrnejo na trg dela in eh, ustvarjajo ustrezno ravnotežje med eh, skrbijo za otroke in eh, delom. Potrebujemo ustrezne podpore ne samo za samohranilke, ampak tudi za poročene pare, kajti poročeni pari ne smejo biti v slabšem položaju. že zato, da ne bi naraščalo število mater samohranilik. To je dobra investicija, če upoštevamo demografske spremembe, ki se dogajajo v Evropi. Države članice morajo izmenjevati tudi najboljše prakse, države članice pa morajo tudi omogočiti organizacijam, ki se ukvarjajo z materami samohranilkami, da jim pomagajo, da se vrnejo na trg dela. Hvala lepa, gospod Kosta. Hvala, gospa predsedojoča. Zahvaljujem se poročevalki e, tudi za to zanimivo poročilo. V Evropi je več kot pet odstotkov žensk, ki so matere samohranilke. 85 e, e, odstotkov odstotkov jih je starih med 15 in 64 let. Skratka, eh, ta skupina je izredno eh, eh, velika in odvisna je od eh, socialnih dajatev. Vendar pa želimo pozoriti, da je situacija zelo različna od primera do primera. V pravnem, v ekonomskem eh, področju, naprimer na severni Evropi imamo mlade matere samohranilke, zlasti v skandinavskih državah, v Združenem eh, kraljestvu in na jugu pa so pogosto samohranilke zato, ker so ločene To pomeni, situacija na severu Evrope je popolnoma drugačna. Tam imamo zelo eh, tesno spleteno mrežo pomoči, v drugih regijah pa je situacija težja, zato ker je manj sistemov. Eh, in obstajajo mlade matere samohranilke, ki so v težavni situaciji. Eh, Priča smo torej dvema hitrostma pri odzivu na to situacijo, gleda na to, kje nekdo živi lahko bi primerjali različne sisteme socialne oskrbe, lahko bi morda prišli do neke mešanice pri storitvah in predajatvah, tako da bi upoštevali to skupino ljudi tudi na trgu dela. Potrebno je eh, gledati na kompleksno situacijo. Sedaj pa gospa Hlašikova. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. V mnogih eh, družbah sploh tam, kjer veljajo patriarhalni modeli, matere samohranilke ne dobijo dolžnega spoštovanja na nje, gledajo kot, eh, da so v prehodnem obdobju, dokler ne bodo našle novega partnerja in vzpostavile klasično družino. Vendar pa ravno tak odnos še poslabšuje njihov položaj, zato moramo spremeniti, spremenjati politike odgovornosti držav članice, da pomagajo materam samohranilkam, da ustvarijo človeka dostojno življenje zase in za svoje otroke. Imajo težave tudi, da niso ustrezno plačane, da so plačane manj kot eh, moški kolegi, da nimajo dostopa do ustreznega izobraževanja, potrebujejo tudi ustrezno zdravstveno skrbo, socialno podporo in eh, pomoč pri stanovanju matere samohranilke morajo imeti posebno spodbudo. Hvala, besedo dajem gospe Nevedalovi. Nje. Važni kolegovja, situacija slobodnih mačjih v Evropi sta... Spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospodje, situacija mater samohranilk v Evropi je zelo slaba. Mnoge matere samohranilke se soočajo z socialno izključenostjo, brezposobnostjo, slabim zdravstvenim stanjem, in tako naprej in tako naprej. Te države se soočajo tudi z vrsto diskriminacije. Zato so potrebni programi za podporo tem ženskam, za podporo njihovih otrok, podporo pri zaposlovanju. Treba je ponuditi ustrezno svetovanje. Ponuditi jim je treba tudi ustrezne. Mm -hmm možnosti za zaposlovanje v smislu, da podjetjem olajšamo njihovo zaposlovanje z ustreznimi subvencijami. Organizacije, ki so namenjene pomoči materam samohranilk, pogosto nimajo ustrezne finančne podpore oziroma finančnih sredstev za izvajanje svojih eh, programov. Morali bi pa morali tudi ustrezno osveščati mlade Obžalujem pa tudi, da moški ne sodelujejo v tej razpravi. Hvala. Besedo dajem poslanki Českovi. Eh, Hvala, gospod predsedujoča. Bila sem proševalka v senci za ICR pri tem poročilu. Naj povem naslednje. V Češki eden od štirih otrok živi samo z enim staršem, 90 odstotkov samohranilcev so ženske, kar ni posebno spodbudno. Zaradi tega pozivam vse, da poskrbijo za to, da bodo te matere lahko uskladile družinsko in poklicno življenje. Mogoče jim je treba delo za polovični delovni čas ali delo na domu. Potrebujemo tudi ustrezno, ustrezne strukture za varstvo otrok, ki bodo omogočile, da bodo lahko matere samohranilke delale. Ukvarjam se tudi z regionalno politiko, zato vem, da je ključnega pomena, da matere samohranilke lahko delajo in hkrati skrbijo za svoje otroke. Zahvaljujem se poročevalki za njeno poročilo. Mislim, da je pravila odlično delo. Poročilo izpostavlja glavne probleme mater samohranilk in omenja pomembne cilje. Sem pačanica EKR in zaradi tega imam vprašanje. Vprašanje, ki je povezano z instrumenti, ki so omenjeni v poročilo na področju zdravstvene skrbe, socialne skrbe, človekovih pravic. To, ali to sodi v pristojnost Evropske unije, mislim, da lahko za to poskrbijo države članice. Hvala lepa. Grazie, l'ultimo. Hvala, zadnji prispevek poslanka e, eh, Ževošlečka. Imamo kobjet, ali i ojcov samotnje v hodu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vedno več imamo mater samohranilk, pa tudi očetov samohranilcev. Vsi imajo težave s tem, da nimajo varstva otrok v popovdanskem času. Dobro je, da se Evropski parlament ukvarja s tem vprašanjem in vprašanjem o ljudi, ki sami vzgajajo otroke. Potrebno je podpreti matere in očete, ki se soočajo s vsakodnevnimi težavami. Evropska unija bi morala sprejeti več programov, ki bi spodbujali poklicno udeslovanje samohranilcev. Omogočili bi jim tudi morali, omogočiti bi jim morali tudi možnosti za samozaposlitev, ustrezno izobraževanje, tako da samohranilke in samohranilci ne bi bili odrezani od možnosti eh, usposabljanja in pridobivanja potrebnih eh, spretnosti za uspešno nastopanje na trgu dela. Omenjala sem očete samohranilce, zato ker menim, da bi moralo to poročilo upoštevati tudi vlogo očetov, čeprav je njihovo število bistveno manjše. Grazie, la parola al... Hvala, besedo dajem komisarki Reding. Hvala lepa, predsedujoča. Zahvaljujem se tudi poročevalki Materi za zelo koristni prispevek. Tema, ki jo je izbrala, je izjemnega pomena zavedati se moramo, da je struktura gospodinstv spremenljiva v Evropi. Imamo samohranilke in samohranilce. Nekaj je moških, a velika večina je žensk. Število teh se vse čas povečuje. Analize OECD-a kažejo podobnosti pri, med vsemi državami članicami do 2030 naj bi imeli povišanje za 22 odstotkov. oziroma 29 odstotkov več naj bi imeli samohranilnikov in samohranilcev, kot jih imamo sedaj. To, kar opažamo sedaj, je torej začetek velikega trenda, kar seveda poziva k dejavnosti, Prva aktivnost je strategija EU 2020, kjer želimo zmanjšati število ljudi, ki jih ogroža revščina ali socialna izključenost. Predvsem gre za otroke, ki jih ogroža revščina. Prihajamo pa na 30 odstotkov pri otrocih, ki živijo z materami in očeti samohranilci. Zaradi tega se moramo boriti proti socialni izključenosti. V okviru te prioritete želimo podati tudi prioritete boja proti reščini otrok v letu 2012, kjer bomo sprejeli načela in nakazalnike v ključnih področjih, kot je podpora družinam in dostop do bistvenih storitev, varstvo otrok, bivanje, stanovansko vprašanje in izvrševanje podpora je zelo pomembna za matere, očet, samohranilke, očete samohranilce, ki morajo dobiti dostop do trga dela, ker je drugače se bodo ujeli v pas revščine in socialne izključenosti. Videti moramo tudi več eh, o fenomenu, zato zbiramo podatke, poskušamo odkriti trende, takšni podatki so deloma že na voljo v podatkovni bazi OECD-ja, ki jo tudi sofinancira Evropska unija. Potem pa imamo kalkulator pomoči družinam, ki nam omogoča primerjavo ekonomske situacije različnih tipov družin. Evropsko zavezništvo za družine je Evropska platforma za izmenjavo dobrih praks pri družinski politiki in za spodbujanje vzajemnega učenja na teh področjih. Gre za pomembno platformo. Imamo pa tudi Evropski institut za enakopravnost med spoloma, ki se ukvarja z analizo podatkov ter razvija metodologije in orodje za enakopravnost med spoloma za izmenjavo dobrih praks. Gospa poročevalka, dejali ste, da prvič na plenarni zasedanju govorimo o tej temi. Vsekakor pa sem pripričana, da to ne bo zadnjič. Grazie, Hvala, gospe komisarke. Razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.30 minut. Po dnevnem eh, redu.